Buenas tardes. Pozdravljeni. Začeli bomo z, našim, z našo točko, ki je na dnevnem redu za četrto uro. Eh, pogovor s Stefanom Demisturo imamo. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov za Sirijo je. Gospod Demisura je dolgo časa delal za Združene narode na različnih konfliktnih območjih, bil je tudi eh, zunani minister v prejšnji italijanski vladi. Mm. No, torej, eh, skuša se doseči eh, dogovore za to, da bi prekinili ogen v Siriji in ustvarili varna območja. V Siriji še vedno potekajo boji skušamo pa zagotoviti določena območja za eh, dostop humanitarne pomoči, še posebej na območjih, eh, ki do zdaj niso mogla eh, sprejeti take pomoči. Torej, mm, eno takih območij je Alepo, kjer boji potekajo vse čas, prišlo je do pozivov, da se Alepo odpre za humanitarno pomoč, vendar pa je tam prišlo potem do novih bojev. Skušate zagotoviti stabilnost in varnost v Siriji, vendar pa v večini države eh, še vedno potekajo boji in eh, to predvsem zaradi islamske države. Veseli nas, da ste danes z nami. Prosim, če nam lahko malo razložite te sporazume za prekinitev ogna, kako boste eh, dosegli tako premirje, kakšna bo posledica za prebivalstvo, kakšne posledice bodo eh, se ustvarile na političnem nivoju. Eh, Rusija se tudi vse bolj vključuje v pogovore z različnimi stranmi. Eh, potem islamska država je bila poražena v Kobaneju. Eh, to so najnovejši dogodki. Gospod Demistura, izvolite besedo za 10 do 15 minut. Mm, gospod predsedujoči, hvala. Ja, hvala, da ste mi dali besedo. Če dovolite, bom govoril v angleščini, ampak če boste želeli postaviti kakšna vprašanja eh, v nemščini, italijanščini, švedščini, francoščini ali tudi v arabščini, bom z veseljem odgovoril. Počuni. Hvala lepa in hvala za to, da ste mi dali priložnost, da z vami spregovorim o vprašanjih povezanih s Sirijo želim spregovoriti o tem, kar ste omenili vi in mislim, da ste dobro potegnili glavne črte, dobro ste mi usmerili razpravo. Predlagam pa, da najprej preučimo dejstva. Dejstva pogosto pozabimo in to postanejo samo neki statistični podatki, zato da jih pozabimo. Teče četrto leto bojev v Siriji. 12 milijonov ljudi nujno potrebuje pomoč, 7,6 milijonov ljudi je razseljenih v eni državi, 3,3 milijone ljudi so begunci, 200 tisoč ali več je mrtvih, en milijon siricev pa je ranjen. 4 tisoč šol je zaprtih, 290 arheoloških lokacij, zgodovinsko pomembnih lokacij je poškodovanih ali uničenih. Vsak, ki je že kdaj bil v Siriji, vključno z mano, ve, kako čudovita to država nekoč je bila in upajmo, da bo v prihodnosti spet tako. Če je kdorkoli menil, da je spor v Siriji mogoče rešiti na vojaški način, je to dokaz, da z vojaškim posredovanjem ne bo šlo. Vojaško posredovanje ne bo prineslo rešitve. To sprejemajo vsi, od predsednika Asada, njegove vlade do opozicije, in tudi do vseh drugih držav v bližini in drugod po svetu, ki sodelujejo v tem. Vsi vedo, da potrebujemo politično rešitev in vsi pravijo, da morajo siriti sami poiskati rešitev. Seveda pa je zaenkrat težko prebiti to blokado. Zadeve se vračajo v ustaljene tire, retorika se nadaljuje, ampak Dva nova dejavnika sta se pojavila in sicer gre za nov preboj eh, dejavnosti v Iraku in v Siriji strani islamske države. In eh, drugi faktor pa je vojaški odziv ameriške koalicije, da se borijo proti tej islamski državi. Ta dva faktorja bosta, upajmo, da paradoksalno pomagala pri iskanju rešitve. Upam, da bodo vsi ugotovili, da to gibanje v Siriji pomaga Daješu, obstaja namreč vakum in zaradi tega se je vzpostavilo okolje, ki spodbuja takšne dejavnosti. Vojaške rešitve ne bo, zato upamo, da bomo sedaj lahko našli politično rešitev. Kaj je bilo storjenega v okviru Združenih narodov in kakšna je moja naloga pri tem? Moji predhodniki so me veliko naučili. Lahta Brahimi in Kofi Anan sta med njima, med njimi. Poskusili so z pristopom od skoraj navzdol, torej velike mednarodne konference z velikimi pobudami, zato da bi zagotovili nek elan pri vseh, ki so vključeni tako regionalno, mednarodno kot tudi lokalno, zato da bi vzpostavili politični dialog. Ampak Dosegli so zelo pomembno sporočilo, sporočilo iz Ženeve, to sporočilo je še vedno zelo pomembno. Imeli pa smo tudi dve konferenci, ki nista obrodili sedov. Naš pristop je drugačen, ampak namen je enak. Poskušali smo storiti naslednje. Poskušali smo se posvečati trem področjem. Prvič, storiti smo želeli karkoli, da bi zmanjšali nasilje. Številke so res zastrašujoče in sirici si tega želijo govorijo, dovolj tega ne moremo več prenašati. In drugič, karkoli lahko storimo za to, da bi povečali dostopnost človekoljubne pomoči za sirice. Po štirih letih so ujeti med tri, štiri ali še več eh, strani, ki se bojujejo vključno z islamsko državo. In ti ljudje so žrtve, pomagati jim moramo. Če bi v okviru tega lahko zagotovili možnost za politični dialog med Sirici, potem bi si za to prav gotovo morali prizadevati. Teoretično je to vsem sprejemljivo. To ni preveč, preveč ambiciozno in uh, ne govorimo o Ženevi 3, ampak govorimo o posameznih korakih. No, čas je, da te korake preizkusimo v praksi. Pogledati želimo, kaj lahko storimo. Zato smo izbrali Alepo. Vsi mi še vedno pravijo, prav gotovo si izbral napačno lokacijo, a lepo je napačno mesto. Vsi so vključeni tam, nihče ne bo dovolil, da tam dosežete napredek. Moj odgovor je prav zato, a lepo je zapleten. Zapleteno mesto gre za mikrokozmos vsega, kar obstaja v Siriji. In ta trenutek je to tudi simbol multikulture in um, različnih verstev in ta trenutek je to tudi zadnje večje mesto, ki ni popolnoma v rokah ene ali druge strani. Če bi mesto padlo, bi bilo več tisoč beguncev proti Turčiji, to bi bila človekoljubna katastrofa, beguncev bi bilo še več od teh 3,3 um, milijona, ki jih imamo sedaj. Obe strani bije ta boj v tem mestu in uh, to že tri leta. Zato smo podali predlog predlog je, da bi zagotovili zamrznitev v Alepu. Ne premirje. Premirje nima popolnoma dobrega ugleda v Siriji. Homs in drugi kraji so dobri primeri tega, ko so mesta padla tako daleč, da so ljudje rekli, lepo prosim, pomagajte nam, padli smo, kapituliramo ne govorimo o tem v zvezi z Alepom. O, v zvezi z Alepom govorimo o zamrznitvi. Želimo prekiniti z težkim bombardiranjem, zračnim bombardiranjem, raketami in drugim težkim orožjem. Seveda je boj proti terorizmu prednostna naloga. To je prednostna naloga v Siriji in tudi v Iraku. In eh, zavedamo se, da imamo resolucijo 21.70 in 21.78 združenih narodov, ki govorijo o terorizmu in omenjajo tudi Daesh. Ustaviti moramo tudi tuje borce na obeh stranih, na vseh stranih. Vendar to nam bo uspelo le, če bomo zagotovili določeno mero zaupanja. Sedaj pa politična raven. Vsi so obupani in zato je naša zamisel naslednja. Poskusili smo pokazati, da obstaja neke, neko gibanje za zmanjšanje nasilja in zato ta zamrznitev za Alepo. Pogajanja z vlado Bašara Al-Asada tečejo, pogajanja so zahtevna in vsi veste, da se hudič skriva v podrobnostih. Zamrznitev je nekaj posebnega, ne gre za premirje. To bo zapletena rešitev, vendar si še vedno prizadevamo za to. Nikoli ne bomo popustili, zato ker je Alepo malo podoben mestu Kobane. Gre za zelo pomembno mesto in tukaj lahko pokažemo, da moramo sedaj zmanjšati stopnjo nasilja. V Kajru je prišlo do zasedanja in tudi v Moskvi je bilo zasedanje. Ti dve zasedanji nista popolni, o tem bi lahko govorili, seveda, ampak ti, ti dve zasedani smo podprli. Kakršen koli zagon namreč v obliki političnega dialoga med Sirici je pomemben, tudi če ni popoln, tudi če ne sodelujejo vsi. Če sodeluje sirijska opozicija ali vsaj dele opozicije in sirijska vlada, je to boljši korak, kot da sploh ne bi imeli dialoga. Drugačen pristop je, vojaški obračun, zmagal ne bi nihče, izgubili pa bi samo sirijski civilisti. Mi bomo prav gotovo še naprej delali na tem, izkoristili bomo moč vzvoda Združenih narodov in eh, moč eh, oblikovanja zaupanja strani Združenih narodov, zato da bi ustrajali pri tem, da bi zagotovili, da bo zagon obrodil sadove in da mm, pripravimo neko formulo. Zato ne potrebujemo nobenih znanstvenikov, dovolj pogovorov je že bilo na to temo. Realiteto oziroma realnost lahko prilagodimo novemu stanju, treba je upoštevati islamsko državo in nove dejavnosti. In uporabili bi lahko strankarske linije. Najti moramo formulo, v okviru katere bi vsi lahko sprejeli ta proces. Več predlogov je na mizi, nekateri predlogi so realistični. Vsi predlogi pa se začnejo z enim pogojem - zmanjšanje nasilja, ustavljanje bojev. Na to je mogoče prejiti na ustavne spremembe, na vlado nacionalne enotnosti, Od, potem je mogoče govoriti o prehodu na vlado, ki vključuje vse, tudi vse manjšine, in seveda tudi večino. Potem pa nekoč seveda nove volitve in prehod na drugačno ureditev v Siriji. Ampak tako daleč še nismo. Začeti moramo od začetka. Povem vam lahko, da so Sirici izčrpani. Vsi so izčrpani zaradi konflikta, kjer zmagovalcev ni, dobili pa smo samo zelo veliko trpljenja zadnja točka, Evropa, mi, vi, to je zelo pomembno. Potrebujemo več angažiranja in angažiranosti Evrope. Pogovore sem imel z 28-terico ministrov za zonanje zadeve Evropske unije in tudi z Frederikom Mogherini. Imel sem občutek, da se vsi zavedajo, da je sedaj čas, da Evropska unija prispeva k procesom preko Združenih narodov ali sama, vsekakor pa mora prispevati z neko pobudo k stabilnosti Sirije kaj bi lahko storili? Veliko pogovorov je, ampak en način, ki bi lahko pomagal, je svežen, svežen intervencij. Naprimer, če bi nam uspelo zagotoviti rezultate v Alepu, bi zagotovili svežen pobud za to mesto, zato da bi ljudje videli, kakšna prednost je to je, kakšna sprememba lahko nastane, če si vsi prizadevajo za enako, ne samo v Alepo, ampak povsod po državi. Zato sem tako zadovoljen, da sem tukaj, zelo sem vam hvaležen za priložnost, ki ste mi jo dali. Seveda pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanje. Hvala. Hvala za ta splošen pregled vsega, kar se dogaja v Siriji. Zdaj pa eh, bodo besedo dobili poslanci, prvi gospod Plenkovič. Eh. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči, gospod Demastura, hvala lepa za vaše uvodne izjave. Spomnim se vaših dejavnosti na Hrvaškem pred skoraj 20 leti, tudi v Bosni in Hercegovini ste bili prisotni in veliko izkušenj imate na področju kriznega upravljanja. Omenili ste Alepo, da je to zelo pomembno mesto za vaš pristop. V poročilu Varnostnega sveta pa smo videli, da je bilo več kot 100 ljudi ubitih v Alepo, od tega 30 otrok. Lepo prosim, podajte nam svojo oceno stanja Asadove vlade in režima ta trenutek, glede na to, da je Alepo v rokah opozicije. Kakšna je vaša ocena, kako verodostojni sogovornik je sedaj vlada sploh lahko in um, kakšne so možnosti za nadaljevanje pogovorov iz Ženeve? Hvala. Hvala, gospod Havič. Hvala lepo, gospod predsedujoči, in hvala, da ste prišli k nam, gospod Demisturo. Hvala, da ste z nami delili svoje upoglede. Številni se srečujemo z opozicijo iz Sirije vsak mesec v Strasburu. Tečejo nam solze, kajti oni nas prosijo, da naj storimo še več. Težko je mm, poiskati odgovore na njihovo vprašanje, ampak vi ste pravi človek, ki jih lahko najde. Želel sem vas vprašati nekaj z Alepom. Hvala lepa, da ste nam povedali več o tem. Rekli ste že da se ne predlaga premirje. Ministr za zunanje zadeve v Siriji je dejal, da so pripravljeni storiti to, kar so storili v Homsu. Ali tako razumete njihovo stališče? Če sem to prav razumel, je sirijska vlada v trenutni obliki postavila predpogoje. Namreč uporniki morajo storiti naslednje. Odložiti morajo svoje orožje. To je seveda velika blokada za pogovore. Zanima me, kako boste lahko to premustili. Drugič. V svoji predstavitvi niste govorili o vlogi Irana in eh, veliki, veliko ljudi pravijo, da šiitske milice, Hezbolah, in druge akterje iz Irana igra zelo pomembno vlogo v bojih v Siriji. Prejšnji teden je revolucionarna garda iz Irana rekla, da je vrhovni vodja Irana naročil, naj bodo sile v veliki pripravljenosti. Ne vem, koliko so ta poročila resnična in če ima Iran res vpliv v Siriji, me zanima, ali svoje pomisleke posredujete tudi Iranu in dokolične mere Asad, Iran in Hezbollah predstavljajo enotno fronto, kaj bi Evropa morala storiti v zvezi s tem. In še zadnje vprašanje. Predstavniki Bašira Lasada in opozicije so se dogovorili o pogovorih prejšnji teden v Moskvi, Moskvi, ampak datum še ni bil določen. Ne vem, ali so v zvezi s tem na voljo že kakšne novejše informacije, ampak kolikor vem, se politična opozicija v Siriji ne strinja z evropsko pobudo in zaenkrat je dogovor sklenjen samo v zvezi s tem, da pogovori bodo. Kakšna je vaša ocena v zvezi s tem? Zanima me, ali obstaja kakšna možnost, da bo glavna opozicija v Siriji prišla do vidne vloge, da se bodo pridružili tem pogovorom in kaj so pogoji, da se bo to zgodilo. Gracias. Bueno, tenemos una lista de oradores. Hvala, zelo dolg seznam govorcev imamo, zato vas vse prosim, da ste čim krajši, največ tri minute. Uh, najprej bodo govorili predstavniki skupin, naslednja je gospa Šake. Sorry, Se opravičujem, uh, gospod predsedujoči, moje ime ni bilo popolnoma jasno, stolmačeno. Se zgodi. No, kakorkoli že, hvala lepa, da ste spregovorili o zelo pomembni temi in zaradi tega se pojavljajo pomembna vprašanja o vlogi Evrope, o vlogi, ki jo Evropa lahko odigra, glede na to, da ljudje tako zelo trpijo. Na to ste upozorili. Vesela sem, da ste spregovorili tudi o tujih borcih na obeh straneh. Sama razumem, da to pomeni, da se zavedate vloge Irana in. Uh, drugih držav, ki se delujejo v teh bojih. Sami ste jasno povedali, da moramo preučiti vse morebitne možnosti, da prekinemo nasilje in zmanjšamo trpljenje ljudi v Siriji. Kaj to pomeni za vlogo Asada? In zanima me tudi, ali obstaja kakšen scenarij, v okviru kateg, katerega bi bila pogajanja za islamsko državo smiselna. In še zadnje vprašanje. Kako sta povezani situaciji v Iraku in Siriji? Ne samo zaradi vzroka. Rekli ste, da se je pojavil vakum, ki je omogočil razširitev islamske države, ampak želim, da spregovorite tudi o človekoljubni krizi in večjih frontah, na katerih se treba boriti proti IS kajti islamska država res eh, predstavlja izjiv za vse. Hvala. Hvala, gospod Pejon bo dobil besedo. On je poročevalec eh, za stabilnost eh, na Bližnjem vzhodu. Ja, Najlepša hvala za vaš obisk in za prispevek, ki je bil izjemno jasen. Imam nekaj vprašanj. Na začetku ste dejali in dobro razumemo vaše stališče, da eh, vojaške rešitve niso sprejemljive. Ko je Asad uporabil kemično orožje eh, zopr eh, last narod, smo se odločili za določene vojaške posege in takrat je bilo to vrstnih pozivov veliko. Ampak, če upoštevamo to vaše izhodišče, ki ga spoštujem in eh, razumem, potem me zanima, ali se ne zastavlja eh, vsaj ta možnost eh, vojaške rešitve, kajti zavedati se moramo, da je Sirija v vojni. Drugo vprašanje se nanaša na pogajanja. Na obeh straneh je v določenem trenutku obstajala pripravljenost, ampak kljub temu so bila pogajanja neuspešna. Zato me zanima, čemu so danes namenjena ta pogajanja in kako vzpostaviti medsebojno zaupanje. Tukaj govorim eh, tako o razoroževanju, eh, kakor tudi o eh, pogovori s poširjem Al-Asadom. Ali boste lahko prepričali obe strani, eh, da je vredno spostaviti zaupanje? Hvala lepa, gospod Luhbil. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod Demisturo. Tri vprašanja imam omenili ste moskovske pogovore, končali so se 29. dogovorili so se o moskovskih načelih. Gre za niz točk, o katerih se strinjajo ta obe strani, boj proti terorizmu, enotna Sirija in tako naprej. Ampak vodilni predstavniki sirijske opozicije pri tem niso sodelovali. Zanima me, ali vidite možnost, da bi sirijsko opozicijo vključili v te razprave. Drugič. Iran je zelo pomemben akter v tem sporu, ampak Iran ni sodeloval pri pogovorih v Ženevi. Zanima me, ali vidite možnost, da bi vključili Iran v prihodnja pogajanja. In na zadnje še dilema v zvezi z pravosodjem, odgovornostjo in mirom v Siriji. Kako lahko zagotovimo, da bomo spet govorili o odgovornosti in ali bi lahko imeli neke vrste regionalni sirijski tribunal, kajti mednarodno kazansko sodišče je blokirano. Hvala, gospod Borgecijo. Borgecijo, Borgecijo, stavljam dobro telefono, pogledam. Gospod Borgecijo govori po telefonu, zato eh, naslednja beseda dobi gospa Gomeš. Oziroma ne, gospod Borgecijo bo na vrsti. Ja, vsekakor. Najlepša hvala. Tudi jaz se vam zahvaljujem za prispevek, gospod eh, Demisturo. Po mojem mnenju niste dovolj eh, naslovili teme beguncev. Ta tema nas eh, močno zanima tudi zaradi naših zunanih meja zelo jasno uh, se kaže tveganja, uh, zelo jasno se kaže uh, tveganje, da bi uh, begunci predstavljali tudi teroristično grožnjo na naših zunanih mejah. Ali se ukvarjate s tem na terenu ali lahko poveste kaj več o podatkih, ki so jih eh, posredovali ugledni predstavniki obveščevalnih služb in kakšne informacije lahko posredujete Evropi v zvezi z nadzorom in eh, omejitvijo te grožnje na naših zunanjih mejah. Zagotavo ste imeli že več priložnosti, da ugotovite, v kako veliki nevarnosti se nahajajo eh, krščanske manjšine različnih veroizpovedi. In zelo ugledni predstavniki teh manjšin eh, so nas eh, že večkrat neposredno pozvali, da jim pomagamo. Obračajo se na Evropo in na civilno družbo. Torej, kaj bi lahko storili, da bi se soočili z tem uh, problemom prega, preganjanja kristijanov na Bližnjem vzhodu? To mora biti eden izmed ključnih elementov politike Združenih narodov in pa mednarodnih organizacij. Katere konkretne ukrepe predlagate? Tukaj ne gre zgolj za načelne izjave. Uh, Gospa Gomeš. Gospa Gomeš. Lepo, da ste tukaj, gospod Demisturo. Moje vprašanje zadeva sirijsko opozicijo. Vem, da se stvari razvijajo v napačno smer. Prave opozicije ni bilo. Opozicija je bila zelo razdrobljena. In eh, zanima me, ali je sedaj več kohezije v opoziciji, ali obstaja neka nacionalna platforma za to, da bi združili opozicijo. In ali morda to lahko opazite v Alepu. Drugo vprašanje zadeva odnose med eh, islamsko državo in Asadom. ISIS ni uporniška skupina v Siriji, oni so nekaj popolnoma drugega. Slišala sem poročila v Kurdistanu, da obstajajo primeri, kjer eh, islamska država in Asad sodelujejo ali vsaj agirajo na isti strani. In še na zadnje vloga Turčije. Gazo sem obiskala pred dvema letoma. Turčija ima pomembno vlogo pri podpori Alepa, takrat, ko se je Alepo boril proti Asadu. Ampak sedaj sem eh, slišala na zadnje zelo uznemeljive zgodbe o Turčiji, kako v Turčiji raste podpora islamski državi, da bi islamska država ukorakala še dlje v Sirijo in Irak. Ampak proti tej grožnji se ne bomo mogli boriti brez Turčije. Zanima me, Kaj nam lahko poveste v zvezi s tem? Ora, tu no je senjor Nart. Gospod Nart. Mm, hvala. Prav imate, ko pravite, da tukaj ni vojaške rešitve. Politična rešitev pa je velik labirint. Eh, najprej zato, ker Dajš, eh, ki je eh, fundamentalna skupina, ni skladna s kakršnokoli spogajeno rešitvijo po drugi strani pa zato, eh, ker eh, se ljudje delijo na plemena in sekte eh, in nekateri se povezujejo s kristijani, oni so za alavite. Mogoče je enako kot v času Sadama Huseina, ker so se pač takrat počutili varne. Torej, situacija je zelo razdrobljena in velika razlika, veliko nasprotovanje je vedno obstajalo na Bližnem vzhodu med Izraelom in arabskimi državami, zdaj pa tudi znotraj samih arabskih držav. Ali mislite, da je prisotnost Irana pri iskanju rešitve nujno potrebna? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa, ali mislite, da so pogajanja edina možna pot, eh, verjetno je tako. Če je tako, kako boste rešili eh, problem eh, figure Asada, tukaj ne gre samo za politika, ampak ta oseba v sebi združuje različne smeri in različna prepričanja. In kako boste dosegli, da Eh, bodo različne skupnosti, eh, alavitska krščanska skupnost eh, in pa druge struje v državi, kako bo se dosegli, da bodo um, oni sodelovali in se zoprstavili um, fundamentalističnemu gibanju. Hvala. Gospod Smit. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Poskusil se bom izogniti podvajanju vprašanj. Vem, da vas veliko ljudi podpira, gospod Demistura, in hvaležni smo vam za to. Vesel sem, da ste govorili o sporočilu iz eh, Ženeve in da je to edini pravi dogovor, ki smo ga dobili v tem procesu. Zanima me, ali si še vedno prizadevate za oblikovanje neke vrste prehodne vlade ali prehodnega vladnega telesa. Seveda, lokalne zamrznitve so potrebne, zato da prekinemo boje, potem pa lahko govorimo o strukturah. Ampak kar zadeva lokalne zamrznitve, tukaj imam svoje dvome. Zanima me, ali se ne strinjate, da bi režim lahko te zamrznitve taktično izkoristil, zato da pač vojake izkoristijo kje druge. In seveda, podobno me zanima, kako lahko verjamete opozicijskim silam, da bodo dejansko spoštovale dogovore. In v zvezi s tem, pravna veljavnost teh lokalnih zamrznitev, kaj to pomeni? Ali lahko poveste, kakšna je možnost o, za, speci, za specifično resolucijo Združenih narodov o lokalnih zamrznitvah, zato da bodo vse strani vključene in tako naprej? Nam lahko poveste tudi, kaj počnete v smislu regionalnega sodelovanja, naprimer Saudska Arabija, Iran, Turčija, Kajti poskrbeti bomo morali, da bo ostala neka širša koalicija, ne samo uh, na lokalni ravni v Siriji. Hvala, gospod Korvin Mike. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani, prvič vam želim povedati čisto odkrito, da tukaj nisem kot politik. V vašem življenje pisu, vidim, da živite od spora. V vašem interesu je, da konflikt traja čim dlje, kajti to vam daje možnost preživetja. Drugič, sami pravite, da ni vojaške rešitve. No, kako to veste? Stari rek pravi, da vsi menijo, da je nekaj nemogoče in potem pride nekdo, ki ne ve, da je to nemogoče in to stori. Torej, če bi denar namenjen tej svobodni sirijski vojski bil dan gospodu Bašaru al-Asadu, bi ta spor vojaško rešili že dolgo časa nazaj. In tretjič, demokratične rešitve ni. Lahko imamo okrogle mize in tako naprej, ampak spora ne bomo rešili, to bomo samo preložili. Poglejte si Čečenijo. Bil je spor, krval spor. Spor je bil še bolj krval kot v Siriji demokracije v Čečeniji ni in Čečenija je zdaj zelo uspešna. Zakaj ne bi dali možnosti njegovi ekscelenci Bašaru Al-Asadu? Hvala. Senjor Lic. Senjor Lic. Gospod Lic. Ne, ne želite besede. Potem pa gospod Sebaljus. Hvala lepa, gospod uh, predsedujoči. Želim se vrniti nazaj na temo arabske pomladi leta 2011. Sirici so takrat mirno protestirali vsak petek. Kaj smo takrat storili narobe? Zakaj se je ta spopad tako izrodil? Bi lahko storili kaj več? Bi lahko sosednje države storile kaj več? In ko se je vse to začelo v Siriji, je takrat še tekla tudi vojna v Libiji. Mediji so bili pozorni samo na Libijo. Zato me zanima, ali bi lahko takrat v tem zgodnjem obdobju storili kaj več. Ali teče kakšna razprava, kaj bi se lahko naučili iz tega, zato da bi naprimer lahko preprečili, da se nekaj podobnega ne zgodi več takrat sem bila v švedskem parlamentu in povedati moram, da se Siriji sploh nismo posvečali, govorili smo samo o Libiji. Samo nekaj si nas je prizadevalo, da bi spregovorili o Siriji, ampak to je bilo zelo težko. Vedno so omenjali vojaške vidike, ampak zdi se mi, da bi lahko takrat poskusili z diplomacijo. Morda bi lahko razmislili tudi v zvezi s tem. Hvala. Preguntas para que le dé tiempo al embajador a contestar, pero sigue el señor Schaffhauser. Gospod Schaffhauser, je naslednji, prosim pa vse, da ste čim krajši, da bo uh, veleposlanik potem imel možnost odgovoriti. Kratek bom. Gospod veleposlanik, rekli ste, da moramo prenehati z nasiljem in se vrniti k mizi. No, to pravi tudi gospod Assad. Zanima me, kakšen je vaš program. Imamo osnovo za razpravo, ampak zdi se mi, da nekega napredka ni. In drugo vprašanje, ali se strinjate, da je podpora za demokratično opozicijo nekako pošla. To podporo sedaj črpajo islamska država in iranska vojska in tako naprej. Mi naj bi podpirali demokracijo, naša pomoč pa je sedaj na poti v napačne roke. In ponavljam vprašanje Ane Gomeš, vloga Turčije. Predsednik OECD-a je šel v bolnišnico v Alepu in zdelo se je, da imajo aloviti in kristijani tam neko zavezništvo, ki vse druge manjšine držijo v šahu. Glede na to, da obstaja takšna enotnost med obema skupinama, kako lahko potem sestavite državo skupaj v celoti? Hvala. Hvala, gospod predsedojoči. Združeni narodi so prosili za milijardo in pol dolarjev za to, da bi se pomagali boriti uh, v Siriji. Zaenkrat pa je svet obljubil manj kot polovico. Razmere so vedno slabše, zato ker se dvigajo barbarične islamske skupine, naprimer islamska država. Uporabljajo se tudi kemična orožja in to strani sil zvestih mm, Bašaru al-Asadu. Libanon, Turčija in Jordanija prav tako sodelujejo pri tem. Zanima me, ali menite, da je mirna rešitev še vedno mogoča glede na to, da obstajajo tako radikalni akteri, kot je islamska država. Zanima me tudi, kakšna je vloga Izraela v tem konfliktu. Ja, ja, Hvala lepa, veleposlanik, za to, da ste spregovorili o tej zelo pomembni temi in da se ukvarjate z to krizo. Pred nekaj dnevi ali tedni smo bili priča morebitnemu premiku stališča Zahoda glede Bašara al-Asada. Na začetku je bilo stališče, da pogajan ne bo, dokler Asad ne bo odstopil. Sedaj pa je nekako jasno, da je treba govoriti z njim in da ga je treba vključiti v ta neobstoječ mirovni proces. Zanima me, kakšno je vaše stališče. Je to pomagalo pri vašem delu ali je zaradi tega vaše delo še bolj zapleteno? In še drugo vprašanje, lepo prosim, ne razumete me napak. Ampak. Dva zelo znana predhodnika sta prišla pred vami, gospod Abrahimi in eh, Kofi Anan. Zanima me, kaj menite, da lahko vi novega prinesete k, tem proces, k temu procesu, s čimer se boste vi odlikovali. Kajti ta dva težko kategornika sta bila prav tako neuspešna. Hvala. Zdaj pa bom sam postavil vprašanje. Eh, Mm, torej, prišlo je do nekaj neugodnih dogodkov, naprimer napad na planoti Golan, e, tudi španski vojak je izgubil življenje in visoki predstavnici smo izrazili e, skrb v zvezi s tem. E, v zadnjih letih je umrlo 11 španskih vojakov v sporu med Izraelom in arabskim svetom. Ali mislite, da bi se ta konflikt lahko eh, razširil še v Libanon eh, oziroma v sosedne države prek eh, akterjev kot so Hezbolah in drugi? Mm, s kom se boste pogovarjali, da bi dosegli premirje? Slišal sem, da sirijska opozicija uh, ni zelo številčna, uh, težko se je pogovarjati z njo, uh, Ehm, nadvladali so jo teroristi islamske države in zanima me, če bodo vključene vse strani, ehm, torej kako bodo sodelovali sosedne države, tiste države, ki financirajo ehm, terorizem. Zdaj pa besedo dobi gospa Ajala. Hvala, najprej se zahvaljujem gospodu uh, eh, Demisturi. Eh, vi ste eden redkih sončnih žarkov v eh, tem eh, grozljivem sporu, ki se zdi, da kar traja in traja. Hvala za vaše prizadevanja. Rekli ste, da so sirci že izmučeni, izčrpani. In uh, predlagate, da se ta konflikt zamrzne. zakaj uh, zamrzniti uh, konflikt, uh, kako vzpostaviti pogoje, uh, verjetno je to laže doseči kot uh, pa premirje. Govorili ste tudi o paketu pomoči in to takošne pomoči, ali bi lahko mi uh, karkoli pomagali. Uh, o tem uh, se bo seveda odločila gospa Mogherini in mogoče bi lahko mi tudi doprinesli kaj k doseg, doseganju tega, eh, te zamrznitve. Torej, kako bi lahko eh, vzpostavili takšno situacijo, da bi eh, si sirci lahko malo oddahnili. Hvala, zdaj pa besedo dobi gospod eh, Demistura. Eh, naloga bo težka, kajti eh, tukaj smo imeli pravo zaslišanje. Ogromno vprašanj ste dobili, izvolite. No, e, hvala za vprašanja. Določena vprašanja so se prekrivala, tako da lahko na nje odgovorim skupaj, druga pa ne. Poskusil bom čim bolje odgovoriti na vaše vprašanje. One one Poskušal bom odgovoriti na posamezna vprašanja. Vnaprej se upravičujem, če bom morda na katerega pozabil, ampak eh, to lahko nadoknadimo kasneje. Lepo. In pa uh, navedba, da je življenje izgubilo sto ljudi pred nekaj dnevi. Ja, res je. Rakete, opozicije so jih ubile, torej tokrat je bila situacija nekoliko drugačna. Uh, Obično, običajno je šlo za bombardiranje vlade, eh, sedaj pa je šlo za eh, rakete opozicije. Ampak naj pojasnim sledeče. Alepo oziroma dve tretjini Alepa nadzoruje vlada. Eno tretjino pa nadzoruje opozicija, ki pa tega dela ne nadzoruje sto odstotno, ravno nasprotno. Uh, samo majhen delček nadzoruje opozicija in ta uh, delček uh, omejuje majhna cesta. Poglejte si ta zemljevid. Ne vem, če kaj vidite, ker sem precej daleč, ampak če si ogledate to črno območje, vse to je ISIS. Torej, eh, Alepo je res neke vrste ikona v Siriji, kljub zelo težavni situaciji. Gre tako rekoč za misijo nemogoče. In ta kraj ima zelo velik pomen. Dve tretjini mesta sta torej v rokah eh, vlade in ena tretjina v rokah opozicije. En del eh, je legitimna opozicija, drugi del eh, pa so teroristi. 20 km od tam pa je ISIS. Torej tukaj gre za mešanico različnih sestavin. Zamislite si, da bi to mesto uh, eh, zauzela eh, vlada, eh, potem bi imeli 400 tisoč beguncev. Če bi mesto uh, zauzel uh, ISIS, potem je bila situacija še veliko hujša. Prišlo bi do krvavega prelivanja krvi. Če bi eh, vlada še naprej bombardirala mesto in če bi opozicija nadaljevala z raketami, potem bi bilo celo mesto uničeno in če bi obiskali, ali pa bi vedeli, o čem govorim, vedeli bi, kaj nam to mesto pomeni. Homs sem obiskal uh, v eh, zadnjem času. V 23 letih uh, sem uh, doživel 21 različnih konfliktov. Obiskal sem Dubrovnik recimo. Uh, Nikoli nisem videl eh, kaj takšnega, kot sem videl v Homsu. Vse je uničeno, vse in tega si ne moremo privoščiti. Vsaj boriti se moramo za to, da se to ne bi zgodilo. Torej, Alepo je zapleten primer in sto človeških eh, žrtev eh, je zgolj dodatna razlog za to, da pri tem ustrajamo In naj vam uh, pojasnim, kaj pomeni kolateralno učinkovit. Če si pogledamo zgolj vojaški žargon, je pomen te besede pravzaprav uničujoč. Ampak uh, obstajajo tudi kolateralni učinki misij. Spomnite se mesta Kobani, nihče ni hotel posredovati. Veliko razlogov je bilo za to. Kobani še zmeraj obstaja in uh, misijo je vodila predvsem ženska. Kobani oziroma Alepo eh, je uh, postal uh, mednaroden problem in zaradi tega vsaj ni prišlo do popolnega uničenja. In že to je razlog, da pri tem ustrajamo. Alepo, predpogoj. Res je. ko sem podal predlog za zamrznitev Alepa, je vlada v Siriji eh, zastavila nekaj predpogojev. Recimo, da se število tujih borcev zmanjša oziroma da se pridružijo sirski vojski da opozicija prizna enotnost mesta in nadzor vlade in tako naprej. Načeloma uh, so vsi ti predpogoji upravičeni. Nekoč, ne bi smeli, nekoč v prihodnosti ne bi smeli imeti tujih borcev v Siriji, ne bi smeli uh, imeti več eh, predstavnikov opozicije eh, v skladu z resolucijo 2170, ampak to ne sme biti predpogoj, da bi prenehali z bojem za težko artilerijo v Alepo. Tukaj gre torej za predpogoj in pa za končne. Za predpogoje in pa za končne posledice, med katerimi je potrebno razlikovati. Uh, nekoč v prihodnosti upam, da v Alepu ne bo več konflikta in da tam več ne bo tujih barcev. Torej, še zmeraj se pogovarjamo, še zmeraj se pogajamo, nihče ni rekel, da bodo pogajanja lahka, nihče ni pričakoval, da se bo vlada preprosto odrekla lastnim zahtevam, ampak eh, z delom moramo nadaljevati, ne moremo uh, se temu odreči. Sedaj pa k Iranu. Iran je izjemno pomemben, ima zelo velik vpliv, eh, zelo jasna je navzočnost Irana. Hezbollah je močno eh, vplival, vplivala na boj. Prišlo je do velikih sprememb in zaradi eh, vključitve Hezbollaha je tudi prišlo do tega ali potrebujemo Iran, eh, ko iščemo rešitev za Sirijo? Seveda, brez Irana, brez eh, Libije, brez eh, Turčije, brez Rusije in ZDA ne bomo dosegli zadostne kritične mase za dosego rešitve. Torej, Iran mora biti vključen. No, sestanek je bil po mojem dobra pobuda. Ruska vlada ima vpliv na vlado v Siriji in njihova vključenost in njihova sposobnost, da za mizo pritegnejo predstavnike sirijske vlade, eh, je zelo pomemben dejavnik. Namreč potrebujemo jih zato, da začnemo razpravljati o pomembnih vprašanjih v povezavi z politično enotnostjo. Na tem sestanku ni bilo predstavnikov uradne opozicije v Siriji in uh, arhetip eh, in drugi pomembni predstavniki opozicije uh, niso prisostvovali tem pogovorom. Ampak to, kar se je zgodilo v Moskvi, je bil se vseeno pomemben korak v pravi smeri. Sedaj pa moramo iz tega potegniti zaključke. 11 točk je bilo obravnavanih. Določene so zelo blizu sporočilo iz Ženeve, In izkoristiti je potrebno momentum, ne pa, da rečemo, počakali bomo na, konc, na konec konflikta. Um, čez nekaj mesecev bo življenje izgubilo 300 tisoč ljudi, zelo nam je e, žal. In uh, ne zadostuje, da preprosto rečemo, prosimo, uh, prekinite uh, z bojevanjem. Torej, To, kar smo že dosegli v Parizu, eh, je dobro, ampak eh, nikakor z našimi prizadevanjem ne moramo zaključiti. Niste me vprašali, zato pa vas moram jaz pozvati, da me to vprašate. Eh, kaj lahko vi storite, da bi pomagali? Odlično bi bilo, če bi Evropski parlament dejal, da vojaške rešitve ni in Alepo oziroma konflikt v Alepu mora biti zamrznen. Boji se morajo prenehati. Zakaj? Zato, ker bi na ta način zbrali dovolj kritične mase, da čez tri mesece to ne bi postal zgolj še en statistični podatek. ne glede na to, kaj počnete, obstajajo omejitve. Ne moramo čakati še eno leto na naslednjih 300 tisoč uh, žrtev. Vloga Asada v prihodnosti. To bi prepustil uh, sirskemu narodu. In cela vrsta pobud, ki bi lahko vodile k enotni vladi, ki bi vključevala vse. In tukaj govorim o kurdih, judih, eh, muslimanih, kristijanih, eh, vsekakor o eh, sunitih, kajti eden izmed problemov je tudi ta, da so bili suniti doslej izključeni, seveda pa ne moremo vključiti ISIS-a. Ampak, če želimo to doseči, potem potrebujemo revizijo ustave in potem volitve. In to je postopek, eh, ki, v katerem eh, morajo sodelovati vse strani. Asad še zmeraj nadzira skoraj da 50 odstotkov države, torej eh, ga ne moremo zgar ignorirati. Pretekla leta so pokazala, da so našo dejanje vodila zgolj v obup Ampak, če želimo pričeti z tem postopkom, potrebujemo ustrezno politično situacijo, ki bo eh, tudi dovolj stabilna. Pogajanje z ISIS-om ne, nikakor. ISIS se ne bo pogajal z nami, mi se ne bomo pogajali z njimi, gre za teroristično skupino. Vključeni so v resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov. To sem dejal. Ampak pogledajte si to roko, ta roka se je rokovala z Sadamom, Husejnom, Miloševičem in drugimi. Rokoval sem se s temi osebami in imel sem občutek, da moja mama name ni prav ponosna. Kaj ti? Moral sem se z njimi pogovarjati v humanitarni pomoči ljudem, ki so jih takrat nadzirali. Z humanitarnega vidika lahko povem, da so se Združeni narodi vedno pripravljeni pogovarjati s komrkoli. Zgolj, ko gre za humanitarne zadeve, kar pa zadeva politična vprašanja, se ne bomo pogajali, eh, kajti ISIS je teroristična organizacija. Povezava med Irakom in Sirijo. Ja, seveda ta povezava je jasna, ponekud eh, sploh ni meje med eh, Sirijo in Irakom. Prej sem deloval na območju Iraka in zelo dobro vem, da ISIS danes predstavlja zrkavija in druge v tistem času, ko so izkoristili obup eh, sunitske skupnosti, ki je bila izključena iz eh, iraške vlade. Taktično so se takrat pridružili Al-Kajdi, ko pa se stvari niso razvijale v pravi smeri, kajti v Iraku je bilo storjenih veliko napak. se je njihovo delovanje preselilo iz Iraka v Sirijo in potem nazaj iz Sirije v Irak. Torej, Irak in Sirija sta tesno povezana in pogovarjati se moramo o obeh državah, še prav posebej, ko govorimo o ISIS-u. Nestabilnost v Siriji vpliva na nestabilnost v Iraku in obratno. Ali zaupamo Asadu v primeru, ali lahko zaupamo Asadu v primeru, da bi eh, imeli pogajanja. No, nezaupanje je velik problem. Nihče nikomor ne zaupa. Upam, da bomo enkrat lahko imeli razpravo o tem, da v tem konfliktu ne more zmagati niti opozicija, niti. Eh, Bašar al-Assad in njegova vojska. Upam, da se bomo enkrat lahko usedli za mizo in razvili drugačne vrste pogovora. Moskva. Ali lahko vključimo več predstavnikov sirske opozicije? Eh, ja, lahko upal sem, da se bo to tudi zgodilo, če bi prišlo do okrepitve zaupanja. Torej, tukaj smo zamudili dobro priložnost. Če bi zamrznili situacijo v Alepu pred eh, tem dogodkom v Moskvi, potem bi številni predstavniki opozicije bili bolj pripravljeni na pogovore, kajti imeli bi občutek, da prihaja do vzpostavitve eh, zaupanja in do določenih potez tudi strani vlade, temu se še nisem pripravljen odrači. Mislim, da še zmeraj obstaja možnost, da okrepimo število predstavnikov opozicije, ki sodelujejo v pogovorih, kajti zavedajo se, da potrebujejo pogovore. Tudi s tistimi, s katerimi se sicer bojujejo na fronti. Begunci. Vprašanje beguncev, situacija beguncev je dramatična. Pogovarjal sem se z Antonijem Gutjeresom v Ženevi pred nekaj dnevi in število beguncev je preseglo število beguncev iz Afganistana in dvakrat sem bil na misiji v, v Afganistanu in lahko vam povem, da se mi je takrat zdelo število beguncev v Afganistanu ogromno. Tukaj pa jih je še toliko več. Poleg tega prihaja do destabilizacije drugih držav. Predstavljajte si eh, Libanon, kjer imajo, eh, oziroma kjer imajo eh, ozje, izjemno veliko beguncev. Predstavljajte si, da bi ZDA danes imele 100 milijonov beguncev. Potem bi bila situacija primerljiva. nimam veliko podatkov o tem, da, da naj bi v begunska eh, taborišča udrla ISIS oziroma Daesh eh, in da naj bi se tam eh, potem, tam potem spet umaknila. To eh, se je zgodilo le v Libanonu, kolikor jaz vem, in prišlo je do eh, destabilizacije države, ampak vsekakor moramo seveda to nadzirati. Velika večina beguncev, ki prihajajo iz Sirije, je odšla zaradi tega, ker so se bori, bojijo vlade in večina teh beguncev uh, se boji za svoje življenje, ponosni so za, na to, da so uh, iz Sirije, veliko jih je visoko izobraženih, pazijo drug na drugega in znašli so se v položaju, ko nimajo uh, zaposlitve in ko lahko le čakajo. Potem pa preganjanje kristjanov in pa drugih manjšin bi dodal. Uh, v Iraku in Siriji predstavlja velik razlog za zaskrbljenost. In vsaka, vsak predlog rešitve mora vključiti tudi eh, ta vidik. Pred kratkim eh, naj bi prišlo tudi do napadov na crkve. Nobenega dvoma ni, da je potrebno poskrbeti za to, da bodo v družbo vključeni vsi. Trenutno so kristijani eh, zaskrbljeni in zaradi tega jim je potrebno zagotoviti, da ne bodo preganjani, ko bo najdena politična rešitev. In to me vodi k vprašanju Libije. Naučiti se moramo um, iz preteklosti. Včasih, ko razpravljamo o Siriji, eh, mi drugi pravijo, ne, uh, ne umešavamo v to uh, Libije, kajti če bi lahko našli politično rešitev hitreje in ne vem, zakaj nam to us ni uspelo, potem eh, ne bi eh, imeli danes ISISA eh, in potem bi se lažje pogajali. Lahko bi se recimo pogajali o Alepo. Nekoč se bomo o tem eh, pogovarjali, kajti zamudili, zamudili smo veliko eh, priložnosti. Bil sem eh, v Iraku in danes vsi priznavajo, da je bilo najtežje, razgraditi vojaške institucije. Tisti, ki danes vodijo ISIS oziroma DAJŠ, so eh, nekdani predstavniki revolucionarne garde v Iraku. Torej, ne glede na to, kaj se bo eh, zgodilo, potrebno je zaščititi institucije in vojsko. In uh, poskrbeti je potrebno za to, da ne bo prišlo do propada, kot smo bili priča v Iraku ali pa še v hujši obliki v Libiji. Ali lahko spostavimo uh, boljšo eh, povezanost uh, sirske opozicije? Ja, upam tako. Edini problem je, da jih podpirajo različni regionalni akteri, ki imajo na njih različne različne vplive, zastopajo ra namreč različne regionalne interese. Namesto, da bi zastopali lastne interese in mislim, da se sedaj tega vedno bolj zavedajo in v Kajru smo lahko videli opogumljajoče znake za to. Dejali, Predstavniki vlade so dejali, da nimajo pravega sogovornika, da imajo le pred, različne predstavnike posameznih skupin. Zato potrebujemo uh, koherentnega in povezanega sogovornika in mislim, da se opozicija v Siriji v tej smeri tudi razvija, ampak pri tem jih moramo, jih moramo pomagati. Sedaj pa vloga Turčije. Turčija. Najprej moramo priznati, da je to država, ki ima 900 km meje z uh, ISISom. Tja je prišlo 1,6 milijona beguncev in to je država, ki je kar precej trpela eh, zaradi eh, posledic konfliktov v regiji in zaradi tega je potrebno razumeti tudi njihovo zaskrbljenost. Kaj pa zadeva vlogo Turčije? glede na medijska eh, sporočila, bi rad verjel, da eh, Turčija pozna resoluciji 2178 in 2170, ki govorita o tem, eh, da je prepovedana pomoč tujim borcem in pa da je prepovedano sponsoriranje terorističnih organizacij. Nimam razloga, da bi dvomil, da Turčija tega ne spoštuje. Verjamem pa, da eh, so zaskrbljeni zaradi beguncev, ki prihajajo in iz Alepa bi jih lahko prišlo še več. Sedaj pa k regionalnim akterjem. Ko govorimo o Iranu, ne pozabimo tudi na položaj Saudske Arabije in drugih pomembnih akterjev v regiji ki eh, so izjemno zaskrbljeni zaradi situacije v Siriji. Sunitska večina je eh, končala na zelo dramatičen način zaradi eh, odziva vlade na njihov mirn protest. Kako lahko zagotovimo, da bodo kristijani in suniti sodelovali? Ja, to moramo storiti. To je edina možna rešitev v državi, kot je Sirija. Kristijani in suniti so že sobivali, ampak eh, takrat je, ovlad, eh, takrat je prevladovalo neravnotežje. Strajati moramo. Poglejte si Libanon. Libanon je izjemen mozaik kultur in veroizpovedi. Predstavlja simbol preživetja. Tam živijo različne skupnosti, ampak kljub temu so našli modus operandi, momus vivendi in tukaj gre za popoln primer. Ne moremo tudi podcenjevati sposobnosti eh, sirskega naroda. Veliko je pritiskov za. Eh, iskanje vojaške rešitve. Mogoče bi morali raje pomagati, da najdejo rešitev za Sirijo, kot jo je našel Libanon z pomočjo mednarodne skupnosti in združenih narodov. Alternativa je kaos v regiji, od Libanona do Turčije, Jordanije in pa um, kolaps Sirije ter prisotnost ISIS-a tako rekoč na obalah sredozemlja. ali eh, je pomoč opoziciji prišla v roke ISIS-u najbrž ali nusri. Kaj ti? Del opozicije je zvest ISIS-u in al-Nusri. Orožje smo zagotovili zmerni opoziciji, ampak z bitko in deloma z eh, prestopom posameznikov eh, se je to orožje znašlo seveda tudi v rokah eh, teroristov. 80 tisoč vojakov naj bi odšlo, zapustilo svoje orožje in potem je prišlo 400 do 500 predstavnikov ISIS-a, ki so zbrali to orožje ampak ne morem govoriti o podrobnostih. Ampak podatki eh, so zares presenetljivi. Kaj lahko storimo glede eh, situacije kristjanov? Pred kratkim sem pogovarjal z nekom, ki je bil arabec, musliman in sunit. In dejal je, da bo verodostojnost vsake prihodne vlade odvisna od vključevanja vseh, od povezovanja sunitov, šiitov, eh, kurdov, kristjanov. Če ne bo izključevanja nobene skupine, potem eh, ne bo eh, manevrskega prostora za ISIS, Daesh, Al-Nusra. spomnite se, da je bila ena izmed napak v, uh, konferenci, pri konferenci v Bonu na temo Afganistana, da poraženci eh, niso bili zastopani in zaradi tega so padli v roke talibanom. Ti so rekli, ja, mi smo poskrbeli za vas. In, in zato ne moremo ponovno uh, pustiti možnosti, da uh, ISIS eh, izkoristi to situacijo. In zastavili ste mi tudi zelo pošteno vprašanje. Kako menim, da ljudje, v katere popolnoma zaupam, kot je recimo Kofi Anan, in Lahteabrin, ki eh, je v bistvu eh, bil snovalec številnih mirovnih sporazumov, Kofi Annan pa nekdani generalni sekretar Združenih narodov. Kako lahko verjamem, da bomo s temi pogajalci eh, dosegli sporazum? Ne vem. Po 23 letih in 21 konfliktih pa vem, da Združeni narodi ne morejo biti malodušni, da se ne morejo udati. To je bil največji problem, ki smo ga imeli v Srebrenici, v Ruandi in drugi. Zato ne moremo preprosto reči, da je to misija nemogoče in se vsemu, odreči, vsemu skupaj odreči. To ne bi bilo prav. Ali bomo poskrbeli za spremembe, ne vem. Sam bom vsekakor poskusil. In v vsaki krizi se skriva tudi priložnost. Edini občutek, ki sem ga imel, ko se je ISIS pojavil kot pomemben akter v regiji, je bil, da je to razlog za veliko zaskrbljenost. Hkrati pa je to lahko tudi priložnost. Ko se eh, borimo v Siriji ali s tem pravzaprav ne hranimo pošasti, ki eh, bo razpletla svoje lovke druge. Tukaj govorim o ZDA, Parizu in tako naprej ali bomo torej znali izkoristiti to priložnost in zagotovili še kakšne druge novice. Zamislite si primer Alepa. Če bi prekinili boj med obema stranema in če bi se borili zgolj proti ISIS-u, potem bi se lahko mednarodna koalicija zares borila proti tistemu, ki želi zauzeti celo območje. Če pa se vsi borimo med seboj, potem uh, eh, isi samo čaka kot uh, eh, oral in skoči na svoj plen, ko ugotovi, da je za to priložnost. Ali bi se lahko konflikt razširil na Libanon? Ja, imamo že zelo zaskrbljujoče znake za to. In samo kreativnost libanonskega političnega prostora, je razlog za to, da se to ni zgodilo. Ampak eh, obstaja zelo velika grožnja. In ko sem se pogovarjal s premijejem Libanona, mi je dejal, da so bili že večkrat blizu tej eh, situaciji. Ampak ponovno rešitev je rešitev eh, konflikta v Siriji. Ali bo svežen ukrepo Evropske unije deloval, ali bo rešitev za Alepo uh, uspešna. Ja, če bo prišlo do zamrznitve, potem je potrebno prebivalcem tudi jasno povedati, to se bo zgodilo. Če pa ne bo prišlo do zamrznitve konflikta v Alepo, potem uh, uspeha ne moremo doseči. Če pa bomo zamrznitev dosegli, potem bomo lahko Alepo uporabljali kot vzgled za druge. Tudi Al-Nusri eh, bomo potem lahko dejali, ja, če nihče drug nikogar ne obstreljuje in ste le vi tisti, ki pobijate, potem ste vi razlog za to, da konflikta ne moremo zaustaviti. Zaključek. Ja, nimam nobene čudežne rešitve. To je misija nemogoče, ampak eh, potrebno se podati na njo. V Financial Times eh, sem prebral zelo smešen članek, v katerem je bilo zapisano, da je najnevarnejša služba, v katerem eh, so bile naštete najnevarnejše službe na svetu v tem trenutku. In moj položaj je bil na šestem mestu. Torej, to je zapletena služba, ampak ne moremo se preprosto vdati. Najlepša hvala. Bueno, quiero darle personalmente <clears throat> las gracias por esa. Tudi osebno želim zahvaliti za tako jasno predstavitev. Uh, niste izpustili niti enega vidika, niti enega vprašanja, odgovorili ste na vse. Želim vam pa čestitati še za nekaj v našem odboru. Uh, imamo eh, večkrat eh, mm, zelo žgoče razprave, ampak že dolgo nismo imeli tako eh, pozitivne razprave in tako pozitivnega zaključka. Želim vam veliko uspeha za vas in za Sirijo. Hvala. Prekinjam zasedanje do pol šestih večer.

Vamos a dar comienzo a la sesión. Ponovno bomo začeli z zasedanjem. Eh, to zasedanje imamo skupaj z odborom za razvoj. Eh, Linda McEwen, predsednica odboru, odbora Deve, je eh, z mano in bo tudi sopredsedovala. Imeli bomo izmenjavo mnen z namestnikom generalnega sekretarja Združenih narodov Janom Eliasonom. Z veseljem tukaj pozdravljam gospoda Jana Eliasona. Vidim, da ima nekaj težav s slušalkami. Počakali bomo, da bo vse skupaj dobro delovalo. Gospoda Jana Eliasona pozdravljam tukaj. On je namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov. Veliko čast eh, nam je, da ste nas obiskali v Evropskem parlamentu in prišli v naša dva odbora pozdravljam tudi gospoda Majerja Hartinga, ki je veleposlanik EU pri Združenih narodih. Združeni narodi in EU imata uh, odnose tesnega sodelovanja, ki se je še ukrepilo v zadnjih letih, še posebej na področju operacij krepitve miru in pa upravljanja kriz. Ta dva parlamentarna odbora še posebej zanima eh, tesnejše sodelovanje med EU in Združenimi narodi. Združeni narodi so pred kratkim podali številne pobude, leta 2015 bo odločilnega pomena za to organizacijo. Pregledale se bodo mirovne operacije pod vodstvom Ramosa Orte. Eh, eh, tukaj gre za operacijo ohranjanja miru, Poleg tega eh, bomo pregledali oziroma bo pregledana resolucija o ženskah pa o trajnostnem miru in agenda za eh, podnebne spremembe. Leta 2015 eh, bodo združeni narodi na novo začrtali svojo pot in Evropska unija bo tukaj pomemben akter. Gospod Eliasson prosim, če z nami delite svoje mnenje o teh velikih izzivih, eh, s katerimi se bodo soočili združeni narodi. Mm, zanima nas tudi, kaj menite o konfliktu na vzhodu Ukrajine in eh, kako, kaj svetujete nam eh, pri oblikovanju naših politik na tem področju. Zdaj pa bom besedo predal še kolegici Lidni McEwen ki vodi odbor za razvoj in danes tukaj z mano so predseduje temu zaslišanju. Hvala, veseli me, da imamo to skupno zasedanje med odboroma FET in DEVE. V imenu mojega odbora DEVE eh, bi vas rada pozdravila tukaj na tem zasedanju teme, s katerimi se ukvarjate, so zelo pomembne ne samo za odbor za zunanje zadeve, ampak tudi za odbor za razvoj. Gospod Majer Harting je tudi tukaj, eh, pozdravljeni. Eh, vi ste veleposlanik EU pri Združenih narodih. Dobrodošli. Kot je rekel gospod Kuso, je bo leto 2015 eh, zelo pomembno za Združene narode. Veliko procesov Eh, se odvija in te procese je spremljal tudi naš parlament. Eh, marca eh, bo potekala konferenca o ukrepanju v krizah, potem, to bo na japonskem, potem bomo imeli še mm, nekaj drugih dogodkov. Septembra bo konferenca o nadomestitvi milenijskih ciljev z trajnostnimi cilji. Moj odbor na tem dela že nekaj mesecev skupaj s kolegi iz Združenih narodov. Decembra pa bo seveda v Parizu eh, potekala eh, svetovna konferenca o podnebnih spremembah. To so pomembni procesi, ki bodo zaznamovali eh, naše ukrepanje v naslednjih letih. Imamo tudi Evropsko leto razvoja leto 2015 je eh, leto EU za razvoj in eh, pomembno se nam zdi, da govorimo o dosežkih EU na področju razvojne politike, da govorimo o tem, kaj eh, so prinesli milenijski cili in da se na nek način tudi na novo zavežemo tem ciljem. Vi kot namestnik generalnega sekretarja imate pomembno eh, vlogo pri doseganju teh ciljev. Tudi v naslednjih letih boste igrali pomembno vlogo in zelo se že veselim vašega prispevka. Much, uh, Kusson, uh, eh, najlepša hvala oba predsedujoča. Zelo me veseli, da sem bil povabljen v Evropski parlament. Vi predstavljate. Eh, vse evropske državljane in pa tudi organizacijo, ki je zelo pomemben globalni akter. Vaša vloga je zelo pomembna, predvsem, ko gre za zagotavljanje miru in varnosti, razvoja in človekovih pravic. Podal bom nekaj idej in osvetljiv eh, ta področja, ki ste jih omenjali. Danes živimo v svetu, kjer eh, so mednarodne institucije na preizkušnji. Sam bi rekel celo, da so na preizkušnji tudi nacionalne institucije. Zagotoviti moramo, da bomo eh, dosegali rezultate za ljudi tega sveta, eh, predvsem kar zadeva varnost in mir, pa tudi razvoj in človekove pravice. Na kocki je verodostojnost eh, institucij, ki so bile ustvarjene za blaginjo ljudi. Eh, vedno imam s seboj listino Združenih narodov od leta 82, eh, že delam tako. To je 12. različica, 12. verzija, ki jo imam v žepu in vedno se je dobro spomniti na to, kaj je zapisano, kako se začne ta konvencija. Mi, ljudje, in, in mm, ljudem smo odgovorni. Okolje v svetu se zelo hitro spreminja. Mm, prihaja do nove geopolitične, geoekonomske situacije. Mm, imamo eksplozijo informacijske in komunikacijske tehnologije, Eh, vse eh, večja je urbanizacija v svetu, v porastu je tudi terorizem in organiziran kriminal in mislim, da so to ogromni izzivi, ki so pred nami. Poleg tega uh, imamo tudi ogromno odgovornost do ljudi. Izziv pa ni samo ta, uh, to novo okolje. Uh, zelo pomembno je tudi, da se je okrepila vloga žensk. Uh, Prvič v zgodovini so ženske prevzele vlogo, ki je v zgodovini še nikoli niso imele in to se mi zdi zelo pomembno. Ko sem bil predsednik eh, generalne skupščine leta 2005, eh, smo oblikovali agendo Združenih narodov eh, za naslednja leta in rekli smo, da ni miru brez razvoja, ni razvoja brez miru. In nobene od teh stvari ni brez spoštovanja človekovih pravic in vladavine prava. To so tri, uh, trije so povezani uh, eh, deli, trije so povezani stebri in če bo en stebr šibek, bo celotna struktura šibka. Eh, sam sem bil tudi pogajalec oziroma posrednik v Darfurski krizi in na terenu sem videl, kaj pomeni, če vojna zavira razvoj in če prihaja do kršitev človekovih pravic. Videl sem, kaj to pomeni za družbo in na vseh treh področjih moramo delati istočasno. Ko sem bil študent, eh, sem slišal profesorja, ki je rekel, najprej imate mir, potem pride razvoj in potem človekove pravice. Ne, treba je delati na vseh treh področjih hkrati. Tukaj obstaja eh, zelo tesna povezava. Vidim eh, Edvarda Kukana, tukaj o tem sva se že enkrat pogovarjala, ko sva bila skupaj v Združenih narodih. Največji izziv na področju varnosti in miru je po mojem mnenju to, o čemer smo e, tukaj že razpravljali. E, to je Sirija. Stefan de Mistura je bil tukaj pred menoj, tako da o tej temi ne bom podrobno govoril. Rad bi povedal, da je e, to kot neka infekcija za svet. Narod je bil praktično uničen, državljani trpijo, država je uničena, begunci spodkopavajo tudi varnost in blaginjo v sosednjih državah. Mm, predvsem to velja za Libanon, tam sem bil pred enim mesecem in eh, vsaka četrta oseba v tej državi je sirec. Sam sem eh, obiskal šolo eh, v okolici Bejruta in polovica otrok je sircev. To predstavlja ogromen pritisk na zdravstvo, šolstvo, delovna mesta. Mm, Vidite tudi, kakšna je situacija v Iraku, kako se širi ISIS. Potrebujemo resolucijo varnostnega sveta. Eh, Lakta Ibrahimi in predtem eh, Kofi Anan sta se zelo trudila za to, vendar pa nista imela dovolj moči, da bi to dosegla in to sta tudi javno priznala. Združeni narodi eh, so se morali soočiti s humanitarnimi posledicami. Eh, ogromnih razsežnosti, humanitarna in begunska kriza sta izjemni. Mm, poleg tega imamo seveda tudi krizo v Afriki. Najpomembnejši zaključek, ki bi ga rad potegnil iz kriz v Afriki, je, da je treba na nje gledati v regionalnem kontekstu. Sam sem posredoval eh, v Darfuri v letih 2007 in 2008 in po enem mesecu kot posrednik sem prišel do zaključka, da tega ne morem doseči sam, eh, oziroma ne morem tega doseči samo v Sudanu, moral sem obiskovati tudi Čad, Libijo, Eritrejo in druge sosedne države in eh, privesti vse eh, sile za pogajalsko mizo. In če si ogledamo katerokoli situacijo na Bližnjem vzhodu ali Afriki, vidimo, da moramo stvar obravnavati regionalno. Naprimer, primer Konga, šele ko so uh, združeni narodi razširili agendo iz same mirovne operacije na političen okvir in so vključili tudi sosedne države v ta političen dialog, so dosegli napredek. Kot ste povedali predsedujoči, eh, je eh, na tem področju velik problem tudi ukrajinska kriza mednarodno ozračje je eh, bilo pod pritiskom zaradi tega. Eh, zdaj izgleda, da eh, nekako iz Omar spet prihaja duh hladne vojne. Veliko škode je že bilo ustorjene zaradi pomankanja zaupanja. Kriza obstaja tudi v Evropi, ampak zdaj se je na obrobju Evrope eh, torej kriza močno zaostrila. Mi mm, imamo pogajanja 5 plus 1 z Iranom v zvezi s Sirijo. Pri Ukrajini eh, pa eh, moramo ustrajati pri mednarodnih načelih. Torej, narediti moramo čim več, zato da ne bo prišlo do eskalacije, eh, ki bi lahko imela grozljive razsežnosti. Še ena stvar, ki predvsem zanima so predsedujočo gospod McEwen, eh, to je razvoj. Drugi steber in najpomembnejše delo, ki ga upravljamo v Združenih narodih, je generacija, druga generacija eh, ciljev Imeli smo eh, cilje tisočletja, osem jih je bilo, dobro so služili svojemu namenu, ampak eh, še vedno si moramo bolj prizadevati za izkoreninjene revščine tudi na drugi stopni. Pomembno delo nas čaka na tem področju, pa tudi na področju trajnosti. Eh, naša generacija je prva v zgodovini človeštva, ki mora razmišljati o zdravju in prihodnosti človeštva. E, imamo mogoče načrt B, ampak nimamo pa planeta e, B, torej drugega planeta, če tega uničimo. Zato je treba povezati skorenjenje revščine tudi s trajnostjo in trajnost mora biti vključena v vse vidike našega dela. Upam, da bomo lahko vključili tudi vladavino prava in pomen institucij v uh, naše razvojne cilje. Sam prihajam iz eh, švedske države, ki je bila nekoč ena najrevnejših eh, v Evropi skupaj s severnimi državami. Razvili pa smo se v zelo eh, razvito državo, bogato državo po zaslugi investicij v infrastrukturo, dobre institucije in izobraževanje. Predvsem dobre institucije so zelo pomembne in to je dober način boja proti revščini in vlaganja v prihodnost. Potrebujemo institucije, ki bodo zagotovile nadaljevanje naših prizadevanj tudi v prihodne. Za ta pogajanja, uh, pogajanja, ki so pred nami, uh, je pred nami še kar nekaj izzivov, predvsem financiranje razvoja. Številne države v Afriki, Latinske Amerike in Aziji pravijo, da obstajajo uh, dobri načini financiranja za boj proti. Eh, podnebnim spremembam, glede razvoja pa niso priče oziroma ne dobijo konkretnih zavez. Sredi julija bo potekala eh, konferenca, kjer bomo videli, ali lahko zagotovimo rešitev glede financiranja razvojnih programov. Investicije v podnebne spremembe so tudi investicije v uh, Eh, boj proti revščini. Naprimer, če si pogledamo področje obnovljivih virov energije, vidimo, da je to pomembno eh, z obeh vidikov. Potrebujemo pa tudi nove vire financiranja. Eh, mogoče bi morali proučiti tudi bolj nenavadne načine financiranja. Poleg uradne razvojne pomoči, upam, da bo ta ohranjena na najvišji ravni, bi morali proučiti še pokojninske sklade v zasebnem eh, sektorju, potem eh, mobilizirati eh, nacionalni kapital, potem ogledati si nezakonit pretok denarja. Ta bombeki je dobil dokaze, da 50 milijard dolarjev vsako leto zapusti Afriko na nezakonit način. Torej, če bi kaj eh, lahko naredili na tem področju, bi bilo tudi dobro. Potem eh, odpis dolga, o tem razmišljajo številni finančni ministri in pa problemi eh, obdavčevanja, torej davčne oaze, ki obstajajo. To je del eh, nekega širšega pristopa. Vse to sem vam predložil, zato ker se mi zdi pomembno, da o tem razpravljamo že zdaj. Uh, saj je že kar pozno, februarja smo, eh, sestanek pa bo julija in če ta eh, sestanek eh, ne bo uspešen, bomo zelo težko dosegli cilje septembra. Potem pa še človekove pravice. Po leti 2013 sva z gospodom Bankimunom prejela poročilo kolegov, ki so eh, proučevali eh, zadnjo stopno vojne na Šrilanki. Kolegi so prišli do zaključka, da so združeni narodi eh, bili tam neuspešni in to sistemsko neuspešni pri odkrivanju tega, kar se dogaja. Mm, prosili so nas naj nekaj resnega ukrenemo v zvezi s tem. Mislim, da to zdaj počnemo. Imamo program človekove pravice, ki bolj poudarja vlogo človekovih pravic na splošno v okviru Združenih eh, narodov. Eh, mislim, da bi morali eh, zagotoviti dostojno življenje vsem ljudem in izhajati iz konvencije. Mi ljudje, mi državljani tega sveta. Ne smemo čakati, da se krčenje človekovih pravic prevrže v masakre narediti moramo več kot v preteklosti, eh, obrniti se na varnostni svet in ukrepati v situacijah, ki lahko vodijo v eh, poboje in etnično čiščenje. Večkrat eh, nam že ni uspelo, kajti če se situacija ponovi, to avtomatično pomeni neuspeh. Ne morem reči, da problemov v prihodnosti ne bo ampak kršitve človekovih pravic so prvi znak, ki mu moramo prisluhniti. In vem, da eh, se ta parlament zelo zauzema za eh, preventivo, za aktivno preprečevanje kršenja človekovih pravic. Eh, torej, konflikti so veliki, mi pa ukrepamo šele na koncu ne delamo eh, dovolj na preventivi, pa tudi ne eh, na eh, situaciji, ko je nek, ko je nek konflikt končan, torej nadgradna situacije, da se potem ne bo kaj podobnega ponovilo. Potrebujemo resen program v zvezi s preventivo. To je naš cilj potem pa uh, mir, uh, razvoj in človekove pravice. To se mi zdi pomembno, da delamo na vseh treh področjih hkrati in pa človekove pravice. Uh, vse skupaj moramo postaviti v regionalni kontekst. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa predsedujoča. Zelo cenim vaše delo, hvala, da ste mi dali priložnost, da vam spregovorim in naj povem, da računam na Evropski parlament kot na uh, partnerja pri uh, doseganju miru, uh, razvoja in zagotavljanja človekovih pravic. Hvala. Hvala. Začeli bomo z razpravo, kar nekaj se vas je javilo. Čas pa bo omejen. Eh, vsak dobi največ dve minuti. Prosim, da se držite tega časa za govor, sicer vas bomo morali prekiniti. Gospod Plenković prvi dobi besedo, izvolite. Eh, hvala, eh, gospod predsedujoči. Spominjam se vaše vključenosti v stabilnostni pakt za jugovzhodno Evropo. Ne zajemate veliko širše odgovornosti. Sam sem vodja delegacije za Ukrajino. Razumeli boste, da me ta tema najbolj eh, zanima. Eh, veliko je bilo mednarodnega posredovanja, zelo malo pa eh, strani Združenih narodov. Eh, pred enim letom je prišlo do zelo tesnega glasovanja. Generalna skupščina je glasovala o zemljski celovitosti Ukrajine in še vedno v varnostnem svetu ni soglasja glede ukrepanja. Ali lahko poveste kaj več o tem? kako bi se združeni narodi lahko bolj vključili, kakšne poti vidite v prihodne in eh, kako eh, boste ukrepali v zvezi z Ukrajino. Zelo težko bo doseči eh, neko celovito rešitev v tem primeru. Hvala. Gospod Gerero Salom dobi besedo. Hvala. Hvala, gospod Eliasson, za delo, ki ga upravljate in za eh, strast, katero ste nam predstavili potrebo, da se vsi trudimo uh, za mir in varnost v svetu. Uh, dve vprašanje imam. Prvo vprašanje je povezano s pomankanjem financiranja. Uh, temu smo priča v zadnjem času uh, za soočanje s humanitarnimi krizami, kajti teh kriz. Uh, je vse več eh, vidimo, da izginjajo programi eh, za hrano, programi za eh, bivališča in kakšno sporočilo bi morali predati državam članicam za to, da se bodo bolj zavezale za financiranje in še za dodatno financiranje za to, da rešimo te humanitarne krize. Drugo vprašanje pa eh, se tiče eh, vašega predloga, da je treba vlagati v dobre institucije. Eh, to je povezano tudi z reformo Združenih narodov. Potrebovali bi kriterije za demokratično in uspešno upravljanje držav, tudi neuspešnih držav, ki veliko prispevajo k revščini ljudi. Hvala. Dve kratki vprašanji. Kakšno mnenje imate o uh, uh, protestu 22. januarja oziroma pozivu, uh, da se tudi prek interneta lahko uh, borimo proti internetu in fundamentalizmu? Potem pa še. Uh, vaša izjava, da eh, so človekove pravice oziroma kršitve eh, človekovih pravic prvi znak, s tem se strinjam. Zanima me, kako je s tem v Venezueli, kjer je veliko političnega preganjanja. Tam eh, je kršena ustava, kajti Predsednik je ukazal, da se zatrejo protesti tudi s silo in s tem je kršil ustavo. Gospa Lohbiler je naslednja, izvolite. Hvala. Hvala za uh, vašo predstavitev. Ko smo se pripravljali na to zasedanje, smo prejeli dokument, kjer piše, da nam lahko poveste tudi o trenutnem stanju izvajanja uh, resolucije Združenih narodov 1325. Mislim, da je to zelo pomembna Ta resolucija obravnava vlogo žensk eh, pri zagotavljanju miru. Eh, izvedena je bila tudi študija učinka, eh, ki je pokazala, da Združeni narodi še niso dosegli dovolj uspeha pri preprečevanju nasilja nad ženskami v konfliktih, pa tudi pri ženskih begunkah in razseljenih osebah. Mogoče lahko kaj več poveste o tej študiji učinka in eh, kako vam lahko mi eh, iz EU pomagamo, eh, da bo ta študija bolje izvajana. Gospa Gomeš, dobrodošli, gospod Eliason. Eh, ste namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov in zato bi vas rada vprašala, kje smo, kako daleč smo pri reformi Združenih narodov. Vem, da obstaja delovna skupina, imenovala se je eh, Working Group, pa so jo potem imenovali Never Ending Working Group, torej da se delo te skupine nikoli ne konča. Mislim, da bi lahko eh, ta proces ukrepili. Ključnega pomena je, Sirija je najboljši primer. Eh, popolnega zastoja v Združenih narodih. E, in iz tega izhaja seveda e, grozljiva kriza v Siriji. Ne bi se mogla bolj strinjati z vami, e, ko ste rekli, da bi morali proučiti nezakonit pretok denarja v Afriki. Ampak ta denar gre najprej skozi naše banke v Evropi. In tu smo zapisali v poročilu o človekovih pravicah in korupciji lansko leto. Upam, da bodo Združeni narodi to spodbujali, tako da bomo mi, ko bomo proučevali, naprimer, uh, eh, LuxLeaks, uh, se lahko eh, obrnili na vas in da bomo skupaj opravili to delo uh, in uh, tudi skupaj z Afriko pa še vaš pristop eh, do preventive in priznavanja neuspeha Združenih narodov na Šrilanki. Sama bi upozorila na Libijo. E, mislim, da so države EU zelo odgovorne za eh, Libijo. So pa za nje odgovorni tudi Združeni narodi. Združeni narodi niso e, priznali, da bi bilo treba zagotoviti varnostne strukture v Libiji. Eh, trdilo se je, da obstaja tam vojska in policija, pa je v tistem času ni bilo. Mi eh, smo, oziroma EU je sodelovala tudi z eh, eh, diktatorji. Eh, naj spomnim še na Etiopijo. Eh, Mm, tam bi morali res veliko narediti, zato da bodo ljudje eh, verjeli, da smo resni glede preventive. Gospa Hautala. Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospod Eliasson, za eh, vašo navdihujočo predstavitev. Za pot v boljši svet eh, je ta vaša strast in vaše prizadevanje ključnega pomena vaša vloga je zelo pomembna eh, tudi pri doseganju trajnostnih ciljev oziroma ciljev tisočletja. Zanima me, kako si predstavljate nadaljevanje, kako eh, tudi spraviti za mizo vse strani, tako dobre kot slabe, če se lahko tako izrazim. Blaginja je ključnega pomena, vladavina prava prav tako eh, za reševanje Eh, drugih problemov. Veliko problemov je povezanih s tem, da ni dovolj transparentnosti in vladavine prava v določenih državah. Kako lahko pravno državo najbolje zagovarjamo v prihodnem okviru za razvoj? Hvala, gospod Štir. Uh.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 Gracias al señor Panseri. Grazie, grazie per la sua presenza. Eh, volevo la sua opinione. Najlepša hvala za to, da ste danes eh, prišli k nam. Eh, rad bi vaše mnenje o dveh vprašanjih. Najprej, geopolitične spremembe vplivajo na gospodarski, socialni razvoj eh, na regionalni in mednarodni ravni. In mislim, da ne moremo zanikati, da so eh, številni konflikti, s katerimi se danes eh, srečujemo, posledica preteklosti. Eh, do leta 1999 nismo imeli ustreznega sistema, mednarodnega sistema. Potem smo nekako Ameriki dali to nalogo, da vzdržuje demokracijo, ampak to ni pravi eh, pristop. Eh, in ne moremo se zgolj na regionalni način spopadati z regionalnimi konflikti, potrebujemo širši mednarodni pristop. Torej zanima me, kako vzpostaviti novo referenčno izhodišče, eh, kako lahko k temu prispevajo Združeni narodi. In druga pomembna točka. Obstaja nasprotovanje eh, v eh, problematiki, v kateri razpravljamo. Namreč eh, konflikti so eh, tesno povezani z razvojem, eh, hkrati pa je razvoj močno povezan z človekovimi pravicami. Ampak eh, v Rusiji in pa na kitajskem recimo prihaja do številnih kršitev človekovih pravic, torej ne moremo reči, da bolj razvite države bolj spoštujejo človekove pravice. Še sam bi rad eh, pozabil uh, vprašanje. Eh, zanima me uh, Zahodna Sahara in to je problem za našo državo. Um, mislite, da bo prišlo tam do referenduma o uh, samoodločanju in kako potem ukrepati v prihodnje? Gospod Sebaljos. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želela sem vas vprašati nekaj zvezi z prevencijo sporov, ampak lepo je bilo videti, da ste sami to omenili. To je zelo pomemben del vašega dela in mislim, da bo to še pomembnejše v prihodnosti. Ukrepati moramo, preden pride do konflikta. Zelo sem vesela, da ste torej na to opozorili. Govorite o neodvisnem odboru na visoki ravni, ki preučuje prav to, torej preventivno delo, zato da bi lahko preprečevali konflikte v zgodnih fazah. Ampak omenili ste še nekaj, namreč, da nimamo planeta B. Tudi tukaj govorimo o preventivnem delu. Če si ogledamo Arktiko, se zdi, da se že sedaj bije neka bitka za vire tam zaradi podnebnih razmer, bo kmalo to postalo žgoče vprašanje in eh, podnebne spremembe so nas sedaj postavile v položaj, kjer bi lahko povzročili še več podnebnih sprememb. Zanima me, ali vidite možnost, da bi v prihodnosti zaščitili Arktiko. Antarktiko smo že zaščitili, Arktike pa še ne. To je vprašanje, ki bi ga morali večkrat obravnavati. Hvala. Obrigado, president. Queria... Gospod Pereira. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pozdravljam namestnika generalnega sekretarja. Ena od tem, ki ste jo omenili, je bila tema financiranja za razvoj. Sam sem poročevalec v Evropskem parlamentu na to temo, gre za obdobje po letu 2015. Omenili ste konkretne številke. Omenili ste tudi konkretne cilje za prihodnost. Ampak moje vprašanje je, kakšen bo po vašem mnenju uspeh te konference iz Addis Abebe? Ta konferenca nas čaka k malu, julija. In eh, zanima me, kakšna je vaša ocena pričakovanj v zvezi z prispevki, ki jih bo Evropska unija dodala k temu procesu. Kakšne signale ste zaznali od drugih pomembnih donatorjev na tem področju? Ali karkoli kaže na to, da bi lahko konference bile uspešne o prihodnosti financiranja razvoja? Gospod Buhner. Bogner? Hvala lepa, gospod Eliasson, da ste nas obiskali in da odgovarjate na naše vprašanja. Vrniti se želim na deseto obletnico resolucije 1325. Razmere za ženske so se v nekaterih državah močno poslabšale. Opozarjam vas na to, da vsak dan več sto tamilskih punc na Šrilanki trpi zaradi posiljevanja. Opozarjamo tudi na Egipt, vedno več je tam nasilja proti ženskam, še posebej kristjankam. Zlorabljajo jih, izgubljajo uh, denar in uh, izkoriščajo jih tudi za trgovino z organi. Zdi se, da vlada v Egiptu tega ne obravnava dovolj resno. Ne vem, koliko so sami vključeni v to delo, ampak eh, za nas so zadeve res eh, kritične. Zanima me, kaj lahko storite, da nam tukaj pomagate. Hvala. Hvala vsem kolegom, ker ste se držali časa za govor. Tako ima gospod Elija sem dovolj časa na voljo za odgovore. <clears throat> Eh. Hvala lepa ne bom uspel mm, odgovoriti na vprašanja tako, kot je treba, kajte drugače bi vam pokvaril načrte za večerje. Ampak poskusil bom na kratko odgovoriti na tiste najpomembnejše elemente. Združeni narodi v zvezi z krizo v Ukrajini ne ukrepajo tako vidno, kot bi si želeli. Podobno kot sem opisal probleme z resolucijo varnostnega sveta v zvezi s Sirijo. Enako velja za Ukrajino. Seveda, v generalni skupščini je bilo pomembno glasovanje in jasno je bilo pokazano, da je ozemlje Ukrajine nedeljivo in da so tudi meje jasno začrtane. To velja tudi v zvezi s Krimom. Drugič. vedno rad obiskujem ustrezne ljudi. Marca sem bil v Ukrajini, takrat uh, je bilo to še pred dogodki v Krimu in generalni sekretar je vredno v stiku z vodstvom Ruske federacije in tudi z vodstvom Ukrajine. In uh, z veseljem bi še naprej igrali to vlogo. Če se pojavi potreba po nekem forumu, ki ga priznavajo vse strani in drugi pomembni akteri, potem seveda smo mi pripravljeni na to. Medtem pa bomo seveda aktivni na človekoljubni fronti, imamo že obsežen program. Ta program se nažal, nažalost širi, seveda pa bomo še naprej izvajali situacijo na področju človekovih pravic. Smo tudi v stiku z OSM na Dunaju, ampak rekel bi, da to kaže naše omejitve kajti združeni narodi imajo določene omejitve, namreč, če nimamo mm, mandata Varnostnega sveta združenih narodov, potem so naše roke zvezane. Humanitarna kriza predstavlja velik del naših aktivnosti, to velja tudi za države članice. Vem, da so vaše vprašanja zelo pomembna in upam, da boste lahko poslali sporočilo solidarnosti svojim voljivcem v svojih državah, kajti tam ljudje res trpijo. Decembra sem bil v Libanonu in eh, nehati so morali izvajati program svetovnega programa za hrano. Ljudje niso več dobili vsakodnevne hrane. Hitro smo ukrepali, zadeve smo spremenili, ampak to samo kaže, kako občutljivi smo. Sam sem bil nekoč koordinator pri Združenih eh, narodih, bil sem predhodnik Valerij Amos in eh, običajno smo dobili 70 odstotkov eh, pritožb. Ona jih dobi okrog 30-40. To pomeni, da krijemo samo polovico potreb. Če se ogledamo v Sirijo, v Siriji in v sosednjih državah, lahko vidimo, da se porabi 7 do 8 milijard dolarjev. To so zelo visoki izneski, zato moramo biti sposobni mobilizirati ta sredstva, ampak hkrati moramo biti sposobni obravnavati vzroke za to in ne smemo se spuščati v neke trajne programe človekoljubne pomoči, poskrbeti moramo, da se ljudje lahko vrnejo nazaj domov. V Darfurju je operacija stala skoraj milijardo dolarjev, zato, ljudje, zato da so ljudje lahko preživeli. Moramo jim dati možnost ljudem namreč, da se vrnejo domov, da se vrnejo nazaj domov in da začnejo živeti svoje življenje. Drugače je situacija brezupna. Tudi vaši voljivci, davkoplačevalci bodo težko plačevali tolikšne zneske. hvala za podporo, ki ste mi jo dali v zvezi s tem, da spodbujamo dobre institucije. Za mene je to ključnega pomena in omenili ste vidik, ki zadeva odnos med dobrimi institucijami in stabilnostjo. Kaj ti upozorili ste na to, da država s šibkimi institucijami ali država, ki institucij sploh nima, ne more biti močna država. To je šibka država in pogosto celo propadla država. Propadle države pa so seveda tudi zelo nevarne države, zato ker se vedno pojavlja nevarnost državljanskih vojn, državljanskih uporov in v današnjem svetu regionalnih kriz. Najboljši prispevek, ki ga lahko država ima dan danes, je da poskrbi za svoje državljane, da je vključujoča in da ima institucije, ki zagotavljajo dostojno življenje. To ni dobro samo za ljudi v tej državi, ampak je dobro tudi za mednarodni mir in varnost. Zadeve bi sam obravnaval tudi z drugega vidika. Rekel bi, da mednarodne rešitve, mednarodne formule na področju podnebja, migracije in tako naprej, dobre mednarodne formule v današnjem svetu zahtevajo nacionalni interes in tudi to je v nacionalnem interesu. Dobra mednarodna rešitev v zvezi s kakršnim koli mednarodnim problemom je v nacionalnem interesu. Si lahko predstavljate, kakšen svet bi lahko imeli, če bi vsi poslanci, vsi ljudje rekli, da potrebujejo dogovor, zato ker je to v njihovem nacionalnem interesu interesov. Potem bi izbrisali to črto med nacionalnim in mednarodnim. To počnete prav vi, tukaj v tem parlamentu. To moramo storiti. No. O sovražnem govoru na internetu ne morem govoriti. To opozujem samo od daleč, o tem ne vem dovolj, ampak mislim, da to odraža tisto klasično dilemo svobode izražanja na eni strani in potem seveda spoštovanje kulture, tradicij in tako naprej na drugi strani. Ampak eh, ne želim se spuščati globje v to, za takšno razpravo bi moral biti bolje pripravljen. Enako velja za Venezuelo. Ne spremljam situacije v tej državi zelo podrobno. Povem vam lahko, da je Venezuela v varnostnem svetu, izvoljeni so bili tja in to z precej veliko večino. Ampak v skladu s tem, kar sem dejal prej, se ne bojimo tega, da bi opozorili na kršitve človekovih pravic. Ne, vedno bolj boste priča temu, da združeni narodi na to opozarjajo. Imamo novega visokega predstavnika za človekove pravice v Ženevi in ta se izraža zelo jasno. Upamo, da bo svet za človekove pravice imel vedno vidnejšo vlogo. Sam sem to zagovarjal in na začetku mm, se spomnim, da so nas ljudje gledali po strani. Združene države niso želele sodelovati pri tem, ampak sedaj imamo periodične preglede, posebne poročevalce in tako naprej. In ta svet se sedaj zelo uveljavi. Upam, da bodo s tem nadaljevali. 30 oziroma 13, 25. Prosim, ne povejte moji ženi, da sem pozabil govoriti o tem. Moji švedski prijatelji dobro vedo, da je treba biti previden. To je zelo pomembno za nas. Moramo si prizadevati za opolnomočenje žensk in ne samo v okviru zagotavljanja miru. Vzpostavljamo nov pregled ne samo mirovnih operacij, na katerih eh, delamo do poletja, ampak pripravljamo tudi pregled resolucije 1325. Naš sklep je naslednji. Do nekega napredka je prišlo, ampak mnogo premalo. Posredoval sem v šestih konfliktih na svetu in nikoli nisem videl ženske na drugi strani pogajalske mize vedno pa sem imel ženske v svoji delegaciji. V Darfurju smo pripeljali 25 žensk opazovalk iz Sirije in Libije. Nekatere od njih so morale plačati visoko ceno, ko so se vrnile. Veliko dela moramo še upraviti na tem področju. Nekateri ste govorili o temu, da mora ženske biti del mirovnih operacij, ohranjanja miru in tako naprej. Ne gre le za to, gre za nasilje, organizirano in sistematično nasilje proti ženskam. To je dejansko oblika bojevanja in zelo grozna oblika bojevanja. In kar zadeva zadnje vprašanje, zdi se, da obstaja neka vrsta tekmovanje, kdo bo bolj brutalen. Te ekstremistične skupine druga drugi dokazujejo, katera je bolj brutalna. Mislim, da bi morali opozoriti, da je namen tega ustvarjanje strahu. Te skupine želijo, da bi se mi bali. Želijo, da bi se neprestano ozirali preko rame in eh, sumili ljudi okrog nas. Njihov namen je tudi, da bi zmanjšali lepoto in vrednost naših demokratičnih družb. Želijo, da se prekomerno odzovemo in s tem sami spodkopamo spodkopljamo svojo družbo. To je velika provokacija. Reforma varnostnega sveta. To je zelo občutljiva tema. Sam sem član sekretarjata, zato težko govorim o tem. Težko govorim o reformi varnostnega sveta. Lahko bi govoril o tem kot eh, nekdani zunani minister Švedske, ampak sedaj sem v administraciji Zato lahko rečem samo naslednje. Reforma varnostnega sveta je potrebna. Varnostni svet se mora spremeniti, če želi ohraniti legitimnost. Mora biti bolj reprezentativen glede na to, kakšen je danes svet. Mislim, da bi morali bolj kot v času hladne vojne v varnostnem svetu zagotavljati prostor za pogajanja. Upam, da se hladna vojna nikoli ne vrne, ampak če dobite možnost veta, potem imate neke vrste darilo. Pet držav ima pravico veta. To je darilo, ampak to je tudi odgovornost. Države morajo potem si prizadevati za skupne rešitve in uporaba veta na nek način predstavlja neuspeh Če nekdo uporabi veto, potem to pomeni, da nam ni uspelo izpogajati ustrezne resolucije. Zato mislim, da bi varnostni svet moral premostiti ta sindrom hladne vojne, ko se je grožnja veta uporabljala popolnoma normalno. Ne, sedaj bi morali reči, da moramo izpogajati neko formulo, najti rešitev. Ne smemo se vdati. Če se lahko nekoliko pošalim, bi lahko rekel naslednje. Primer katoliške cerkve pri izbiri papeža ni slab, ko kardinale zaklenejo v sikstinsko kapelo. In ko se pojavi beli dim, pomeni, da so uspeli. To je zanimiv način dela, v podrobnosti se ne bi spuščal, ampak eh, mislim, da to ni slaba rešitev. nezakoniti toki denarja. Hvala za vprašanje, hvala tudi za podporo našemu delu. Mislim, da je sramotno, da vsako leto Afrika izgubi 50 milijard dolarjev, ko govorimo o financiranju razvoja. Hvala za to. In preventiva Libija je trenutno v velikih težavah in Želim si, da bi ukrepali bolj preventivno, zadeve se lahko še poslabšajo, v Ženevi tečejo zelo pomembni pogovori, tam so tudi naši predstavniki, eden od predstavnikov je predelal za Evropsko unijo in upam, da se bo vedno več akterjev pridružilo temu političnemu procesu. Vendar, težave se pojavljajo zato, ker so vključena skrajna gibanja, s katerimi je težko ali celo nemogoče navezati stike. Mimo grede, upam, da bo Evropska unija še naprej podpirala odgovornost za zaščito. Želimo si glas Evropske unije v zvezi z odgovornostjo za zaščito, to je bilo sprejeto v skupščini leta 2005. To bi nam pomagalo tudi na področju eh, človekovih pravic, to sem omenil že na začetku. omenil sem že institucije, sedaj pa pravna država. Veliko je vidiko pravne države. 25. septembra 2012 je potekalo zelo pomembno zasedanje na visoki ravni, tam je bilo več kot 40 predstavnikov držav in vlad in eh, pravna država je postala zelo pomemben del razvojne agende, ampak ne samo razvojne agende, ampak tudi miru in eh, človekovih pravic ta dokument bi morali spet potisniti v ospredje. To vključuje vse, boj proti korupciji, pravice žensk, pravice otrok, dober pravni sistem. In eh, eno dejstvo je zelo zanimivo. Namreč, mislim, da je po svetu več 100 milijonov ljudi, ki ne obstajajo. Ne morejo dokazati, da obstajajo. To pomeni, da ne morejo voliti, da se ne morejo registrirati, preprosto nimajo rojstnega lista in ne obstajajo. To ogroža pravno državo. Težko razumem, zakaj, zakaj bi se to obravnavalo kot neke vrste vprašanje med severom in jugom. Ne, gre za dostojnost življenja in zagotoviti je treba tudi kontinuiteto prizadevanj pravna država, institucije, to je ključnega pomena. To ste tudi sami povedali, institucije so cilj, pravna država pa je prav tako zelo pomemben element tukaj. Upam, da bodo ZDA in EU tukaj storili več. Če to gledamo z vidika človekovih pravic, lahko vidimo, da je treba v današnjem svetu priznati, da so človekove pravice tudi ekonomske in socialne pravice. Afrika, Azija, Latinska Amerika, tam države menijo, da so človekove pravice omejena kategorija. Ampak v univerzalni deklaraciji so to tudi ekonomske, socialne in delovne pravice. Boriti se moramo za to, za to, da bodo te pravice res univerzalne. V današnjem svetu se pojavljajo velike nevarnosti za delitve. Delitev med severom in jugom je resna grožnja. Človekove pravice, pravna država, razvoj, to je zelo pomembno. Človekove pravice vključujejo tudi socialne in ekonomske elemente. Nekdo mi je zastavil vprašanje v zvezi z enopolarnim ali multipolarnim svetom med regionalnim in drugačnim pogledom. En uro bi lahko govoril o tem, vendar ne bom. Mislim, da potrebujemo sistem, kjer sprememo odgovornosti na vseh ravneh. V državi obstaja lokalna raven in eh, v večini držav, kjer obstajajo problemi, gre za to, da države niso dovolj vključujoče. Pojavijo se težave z manjšinami in tako naprej. Potem se dvignemo na nacionalno raven, na to pa je treba seveda upoštevati tudi regionalno oziroma kontinentalno raven, potem pa seveda tudi globalno raven, In to velja še posebej za cilje za naslednjo generacijo. Ti cilji morajo biti veljavni lokalno, regionalno, nacionalno in globalno. Zagotoviti moramo sodelovanje med vsemi razsežnostmi. Če si želimo lepšega sveta, potem moramo ugotoviti in priznati, da so odgovornosti na vseh ravneh. Ne želim si, da bi združni narodi bili neke vrste svetovna vlada. To pragotovo ne bi bilo dobro sprejeto. Združeni narodi želijo prevzeti vodilno vlogo tam, kjer nam države članice zato pač dajo mandat, drugje pa smo lahko samo neke vrste katalizator za to, da se stvari spremenijo. Ko govorimo o razvoju, združeni narodi sami ne morejo nič. Potrebujemo svetovno banko, regionalne banke, države, zasebni sektor in tako naprej, če že govorimo o financah. Torej, opredeliti moramo vlogo in eh, to je to. Sem nekoč poučeval na univerzi in veliko preveč govorim in uh, ne spoštujem pravil glede časa govora. Mislim pa, da sem odgovoril na vaše vprašanja. Mislim, da bom tukaj končal. Hvala. Okay, thank you very much. Sorry, but... Hvala lepa. Zaradi tolmačev moramo končati pravočasno. dovolj dolgo že delajo. Hvala lepa, mislim, da ste nam podali dobre odgovore v zvezi z številnimi vprašanji. Težko je povzeti vsa ta vprašanja, ampak ko sem vam prisluhnila, sem dobila naslednji občutek. Začeli smo leto 2015, imam občutek, da kot mednarodna skupnost tega leta nismo. Ta, tega leta nismo začeli dobro. Začelo se je s terorizmom v Franciji, imamo Sirijo, Bližnji vzhod, Irak kriza vlada v Afriki, v Kongu, v Južnem Sudanu, imamo človekoljubno krizo, ni dovolj denarja in eh, čakajo nas veliki izzivi. Ampak povedali ste nam, da ste zavezani k reševanju teh problemov. Človekove pravice, človekovo dostojanstvo, pravica do dostojnega življenja. To je zelo pomembno, kajti mi pripravljamo resolucije in oblikujemo procese, vendar gre prav za to, kar ste omenili vi. Ne gre za 17 ciljev, za 169 postavk, karkoli drugega. Gre za to, da bi človekove pravice postale univerzalne in da bi življenje bilo lepše za ljudi. Institucije imamo prav zanje, zato da lahko živijo na tem planetu. Dali ste nam dober vtis v zvezi s tem in vesela sem, da ste pomemben akter v Združenih narodih v imenu odbora za zonanje zadeve in odbora za razvoj. Se vam zahvaljujem za obisk, lepo ste predstavili svoje delo in eh, veselimo se že naslednjega srečanja z vami. Sodelovali pa bomo z Barbaro in drugimi kolegicami in kolegi iz Združenih narodov. Res dobro sodelujemo. Hvala lepa. Bueno, para cerrar, quiero anunciar que tenemos una. Za zaključek naj povem še, da bomo imeli 9. februarja izredni sestanek odbora AFET, eh, torej to bo v Strasburu 9. februarja. Eh, ta sestanek pa zaključujem.